pitne vode, odpadne vode. Tu bi omenil situacijo v Italiji, na švedskem, na polskem. Te situacije so posem različne, se močno razlikujejo med sabo, eh, stvari so tu rešene ponekod javno, ponekod zasebno. Skratka, zelo pomembno je, da upoštevamo tudi glas lokalnih oblasti. Ko bomo to naredili, bodo stvari tukaj bolje urejene. Hvala lepa. Kolega Hvala, kolega Zdrojevski. Gospod Marjas. Ja, Voda je javno dobro in eh, zato jo moramo tako tudi obravnavati. Ne smemo eh, iz nje narediti nekaj, s čimer bo mogoče trgovati. Zato mora, bi morali preveriti tudi vprašanje ponovne uporabe vodnih virov, ki so seveda omejeni prihajajo, oziroma smo tudi pod vplivom podnebnih sprememb, ki so vedno hujše. In zato moramo ugotoviti, kako je mogoče ponovno uporabljati vodne vire, da bi zavarovali okolje, javno zdravje in druga področja, in da bi torej z ponovno uporabo vode, eh, da seveda pa zato potrebujemo ustrezno infrastrukturo in ustrezna sredstva da bo do tega resnično prišlo na učinkovit način. In da bomo tako tudi pomagali eh, podeželskim območjem. Imamo še enega kolega in sicer gospoda Nekova v zvezi s to temo. Ja, voda je dejansko postala eh, komercialno blago. Eh, urbani razvoj, še posebej v velikih mestih, je veliko obremenitev za vodne vire in podprl sem to poročilo, kajti mislim, da resnično moramo podpreti učinkovito uporabo, eh, ponovno uporabo vode. Ena od rešitev tukaj bi bila tudi spodbujanje ponovne uporabe odpadne vode. Kmetijstvo je dober primer eh, področja, na katerem ponovna uporaba, vo, uporaba vode je lahko zelo učinkovita in vedno več pozornosti se posveča mikroplastičnim delcem v vodi, eh, ki jih moramo upoštevati, ko oblikujemo evropsko zakonodajo. Na tem področju hvala lepa. Hvala, gospod Nekov. Sedaj pa predlogi resolucij glede strategije vključevanja Romov. Najprej bom dala besedo kolegu Maulu. Izvolite. Hvala, predsednica. Naj uh, ponovim to, kar sem povedal že večkrat. Integracija Romov je pogosto težavna in zlasti v nasprotju z potrebami brezposelnih v Evropi, zlasti v Italiji, kjer obstaja tveganje socialne revolucije. To je endemična težava in mislim, da moramo biti na to res pozorni. In pogosto se to ne upošteva v celoti. Pravice, ki jih te osebe ne uporabijo, se, so v nasprotju z obveznostmi in obveznosti morajo pretehtati glede na to, kar se od njih zahteva. Torej, sredstva, ki so na voljo, se morajo tako uporabiti. Prednostna naloga mora biti na, na tistim, ki nimajo dela, ki iščejo delo in ki imajo tudi možnost, da dobijo delo. Ja, sitten edustaja Mihaela Šojdrova. Udělení slova kolegyně a kolegové, já jsem podpořila tuto zprávu. Eh, hvala za besedo, drage kolegice in kolegi. Podprla sem to resolucijo o strategiji vključevanja Romov. Menim, da moramo podpreti takšne strategije in strinjam se z glavnimi cilji te strategije in sicer zaposlovanje, Eh, stanovanje, zdravstveno skrb. Evropski parlament je tudi dodal dodaten cilj in sicer ne diskriminacija. Imamo težave s tolmačenjem v finščino. Sedaj pa slišim finščino. Bom ponovila. Um, tako ja bih to še kratce zopakovala. Torej rada bi še enkrat ponovila to, kar sem ravno kar dejala. Torej še enkrat. Podpiram to poročilo, ki vključuje strategijo vključevanja Romov. Cili pa so sledeči. Izobraževanje, stanovanska politika, zaposlovanje, zdravstvena politika. Poleg tega je Evropski parlament dodal še temo nediskriminacije, ki je tudi ključnega pomena. Moramo iskati sredstva, skušati moramo spodbujati take projekte in programe, ki bodo podpirali integracijo Romov. Istočasno pa moramo zagotoviti učinkovito rabo sredstev, ki so na voljo. Tako da moramo nadzirati uporabo sredstev in imeti moramo za to tudi veliko indikatorjev. Istočasno pa tudi cenim prizadevanje, da bi predstavnike Romov tudi vključevali v to področje. Gospe in gospodje, Veliko izkušenj imam z integracijo Romov na Češkem. Vključevala sem romske otroke v procesu izobraževanja in to je zelo, zelo pomemben korak za vključevanje Romov. Hvala. Kitoše. Hvala lepa, kolegica Šojdrova. Sedaj pa gospod Žambacki, prosim. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Prepričan sem bil, da bom glasoval proti tej resoluciji. Končati moramo s hinavščino na tem področju. Ves čas govorimo, pripravljamo strategije, dokumente in kaj to prinaša, nič pomembnega. Prave težave v getih ostajajo. Geto je vir kriminala, pritiska, napetosti, dekonstrukcije družbe. Jasno moramo navesti težave na teh področjih. V moji državi je vedno več napadov proti policistom, proti zdravnikom, ki obiskujejo geta. Ta težava ne bo izginila z izjavami, resolucijami ali sprejemanjem kakršnih koli dokumentov. Težave bodo izginile šele takrat, ko se bo podrlo nezakonito izgrajene stavbe, ko bodo otroci začeli hoditi v šole in ko bomo prenehali plačevati socialne prispevke, ki jih zlorabljajo. Hvala. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Škripek. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Z velikim veseljem sem podprl to resolucijo vključevanja Romov v vse plasti družbe. Za EU je to ključnega pomena, tudi za dobro trovanje družbe in soočamo se z veliko izzivi, kar se tiče otrok, kar se tiče stanovanske politike in drugih področji. Potrebno je odstraniti težave, s katerimi se soočajo in zato potrebujemo precej naložb. Precej naložb je že bilo tudi izvedenih. Morajo pa tudi predstavniki Romov izkoristiti to priložnost in stopiti v stik z organizacijami in institucijami, ki bi naj izboljšali njihove delo, ne pa, ko je, oprostite, pogoje za bivanje, ki bi naj izboljšali njihove delo zaposlovalne možnosti in možnosti za otroke. Zelo pomembno je, da kaj storimo na tem področju, da niso samo pasivni prejemniki pomoči strani EU, ki jo nudimo. Resolucija je predvsej dobra, kar se tiče tega, da pozivamo Rome, da se tudi vključijo in postanejo ponopravni člani naše družbe. Hvala lepa. Gospod Škripek, sedaj pa gospod Sošnjaš. Prosim, beseda vaša. Glede na to, kar beremo tu v tem poročilu, je neodobravanje ciganov, romov, nekaj, kar ni specifična oblika rasizma. Zakaj? Zato, ker ni problem v tem, da ljudje ne marajo romov in ciganov, zato ker so to, kar so, ampak zato, ker je njihov način življenja tako drugačen od eh, načina življenja, ki ga vodi večinska družba. Primer rasizma pa je ta resolucija. Eh, po tej resoluciji naj bi dali pomoč Romom, zato ker so Romi. Torej, dajemo jim neke eh, pravice, ki so odvisne od njihovega izvora, ne pa od konkretnih razmer, v katerih živijo. Tako da, kljub eh, neki retoriki o prepovedi diskriminacije, eh, je dejstvo, da bo pač preostala družba morala plačevati za Rome zaradi teh pravic. Vimo, vidimo, da se to ni izkazalo v drugih državah, tako da mislim, da je to slabo zastavljeno pomembno je, da bi se oni vključili v našo družbo, ampak oni v bistvu bežijo od tega, v kar jih vi želite tu zapakirati. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji govornik na to temo je Stanislav Polčak. Prosim. Ja, Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Podprl sem to resolucijo in vesel sem, da je bila sprejeta z veliko večino. Strinjam se, nihče se ne bi smel počutiti izključenega iz družbe, nihče ne bi se smel počutiti, da nima možnosti uspeti. Podpiram radikalno izboljšanje izobraževanja Romov, tudi zaposlovanje je resno vprašanje. Ne diskriminacija mora biti veljavna za vse skupnosti, vse dele družbe. Istočasno pa se seveda ta družba sooča, ta skupina sooča z velikimi izzivi. Potrebno je združevati, povezovati vse strategije, zato da bi dosegli sinergije. Skupnosti pa se morajo tudi zavedati, da nimajo samo pravice, ampak tudi obveznosti. In tudi njihovi predstavniki morajo to spodbujati. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gremo na naslednje poročilo. Poročilo gospe Ruiz, izvajanje določb pogodbe glede državljanstva EU. Besedo dobi gospod, Šenfeld. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot vemo, skladno s členom 9 eh, PDEU in členom 20 PDEU, vsak državljan države članice obenem nosi tudi državljanstvo EU. Žal večina ljudi v Evropi tega ne ve, ne zavedajo se svojih pravic. Na to kažejo številne raziskave, naprimer tiste, ki kažejo, da celo 54 odstotkov državljanov ima sploh kakršno koli vedenje o tej temi. 45 odstotkov državljanov sploh ne ve, kakšne pravice in obveznosti izhajajo iz eh, članstva v Evropski uniji in statusa državljana EU. Vse to kaže na to, da mora Evropski parlament, da morajo evropske institucije začeti izvajati široko zastavljene promocijske aktivnosti. Pomembno je, se zagotavlja ne le formalna integracija državljanov EU, ne le na papirju, ampak tudi na emotivnem, psihološkem eh, nivoju. To je, mislim, da za nas izredno pomembna naloga. Hvala. Hvala lepa. Naslednji pa je Franci Zamit Dimek. Hvala lepa, predsedujoča. Da, kot smo ravno kar slišali, ko govorimo o državljanstvu določene države članice, govorimo o državljanstvu tudi Evropske unije kot celote. Zato upravičeno to poročilo izpostavlja tudi scheme prodaje potnih listov. Tako kot v primeru Malte, dobite malteški potni list. Takrat dobite potem tudi potni list za celotno EU. Od 2014 je parlament že skušal jasno povedati, da tako ne gre. Ne, da bi imeli pristnih povezav s državo, ki izda potni list. Sramotno je, da malteška vlada to počne brez preglednosti. Mediji so nam omogočili v pogledu to, da sta dve družini Saudske Arabije kupili 62 potnih listov. In ker gre za sveda ugled države, vlada pravi, da se sredstva porabljajo za gradno socialnih stanovanj. Potrebno je spoštovati evropske pravila, pa tudi načelo prostega toka prebivalstva. Zato bodimo previdni, pazimo na te scheme, zato da ne bomo ogrozili to, kar nam je blizu srca. Hvala lepa. Gospod Dimeh, sedaj pa gremo na naslednje poročilo. Poročilo Alain Lamassou, izvajanje določ pogodbe glede okrepljenega sodelovanja. Besedo dobi gospod Mamikins, prosim. Kitus. Spoštovane kolegice in kolegi, previdni moramo biti, kar se tiče okrepljenega sodelovanja. Najprej to spodkopava enotnost ukrepov EU in to ima potem posledice eksterno in interno prav tako pravilo de minimis, kar se tiče koalicije voljnih, to dovoljuje eni državi članici, da sabotira celoten proces in tako se ustvarjajo pogoji za trojanskega konja in tako lahko spodkopamo odnose med državami članicami. Nadalje. Pravi vpliv kopenega sodelovanja je relativen. Poglejmo si urad Evropskega javnega tožilca. Ne bo imel jurisdikcije nad Mačarsko, Polsko, Irsko, Švedsko, Danijo in Dansko, ki ne sodelujejo pri tem kot boj proti pravim na EU ravni, bo to imelo omejen vpliv, kajti te države bodo lahko počele, kar želijo. Bil sem poročal cenci odbora Libe na to poročilo in glasoval sem za. Ampak pripričan sem, da mora okrepeno sodelovanje imeti za cilj polno sodelovanje. To je tisti končni cilj. Hvala. Hvala lepa, gospod Mamikins. Sedaj pa gremo na naslednje poročilo poročilo gospe Spinelli o izvajanju listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU. Dva, želite spregovoriti? Najprej dobi besedo gospa Šojdrova, prosim. Hvala lepa, gospe in gospodje. Zaščita temeljnih pravic je ena ključnih vrednot Evropske unije. Sprejetje listine in obvezujoča narava te listine pa je pomemben korak, ki kaže, da je zaščita človekovih pravic nekaj, kar je glavno načelo za vse institucije in države članice, kar se tiče izvajanja evropske zakonodaje. Spoštovanje te listine mora biti brezpogojno. Potrebno pa je biti previden. To ni strateški dokument. To bi pomenilo, da bi vsa interna pravila morali prilagoditi na podlagi te listine. Če naprimer uvajamo mestna poročila o spoštovanju človekovih pravic, o izobraževalnih dejavnostih in drugih biokratskih procesih, potem ta listina ne bo imela pravega pomena. In zato sem se vzdržala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Andrej Mamikins, prosim. Pozdravljam poročilo Barbare Spinelli. Naloga institucije Evropske unije ni samo, da se spoštuje listina in se krši kršitve, ampak da maksimiziramo vpliv. Nekateri pomembni koraki pri sprejemu odločitev pa niso v obsegu te listine. Najprej govorimo o sestankih sveta, kjer se jim zdi, da je bolj dejavnost ne vidim, kako sprejmajo ukrepe. In všeč mi je, da je ombudsman nedavno obsodil to prakso. In potem tudi o trialogu bi rad spregovoril. Trialogov ni v pogodbah, to je neformalni značaj in zato tudi ni pod kontrolo javnosti. Spoštovanje temeljnih pravic je pomembno, zato še prav posebno pozdravljam to, da bi imeli presojo vplivov pri vseh delih zakonodaje in da bi imeli tudi klauzulo o temeljnih pravicah. Hvala. Hvala lepa, gospod Mamikins. Gremo naprej. Poročilo Rangel. Gre pa za izvajanje funkcije varoha človekovih pravic. Gospod Scheinfeld, prosim. Bardzo pani e, przewodnicząca. Hvala, gospa predsedujoča. Pozivanje evropskega ombudsmana oziroma imenovanje evropskega ombudsmana je velika je velik dosežek Evropske unije in velik dosežek Evropskega parlamenta, kajti mi smo tisti, ki izbiramo osebo, ki bo zasedla to izredno pomembno funkcijo. V zadnjih letih pa žal v Evropi, v državah članicah opazujemo vse več kršitev človekovih pravic, več kršitev državljanskih pravic. To, kar pa je najhujše, je, da prihaja do kršitev celo do likvidacije neodvisnih pravosodnih institucij eh, v nekaterih državah. Z tega vidika bi evropski ombudsman lahko nastopil kot izredno pomembna institucija, ampak eh, ne vedo vsi, da ta institucija nima nobene povezave z nacionalnimi ombudsmani v državah članicah in zato težko sodeluje, težko podpira pri delu svoje kolegice in kolege v državah članicah. Menim, da prihaja čas, ko se bo treba vprašati, ali ne bi bilo smiselno vzpostaviti nek sistem, neko rešitev, ki bi za jemala celotno Evropsko unijo. Hvala. Schoenfeld. Hvala lepa. Gremo naprej. Naslednje poročilo. Poročilo Foxa o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike. Kar nekaj se vas je javilo k besedi. Najprej gospod Majer. Alex Majer. Thank you, Madam President. Gospa Majer. Hvala lepa, predsedujoča. Prejšnji teden sem bila na dogodku, kjer so govorili tudi o tem, da se upravljajo droni za določene dejavnosti. Po izvedbi analiz, po zbiranju podatkov, da se upravljajo nadaljne analize. In odkrili so že precej anomalij, ki jih želijo popraviti in želijo imeti več zelene energije, ki jih lahko proizvajajo sončni paneli. Sedaj investiramo tudi v umetno inteligenco, avtonomne procese. To bo pospešilo njihove analize in cilje, in tukaj citiram direktorja, da ne bi bilo več potrebno računati na človeka. Ampak seveda je uporaba umetne inteligence nekaj takega, kar pomeni podjetje, da lahko stori več in ustvarja dodatne delovne mesta, ne pa jih samo uničuje. In to lahko pomeni novo priložnost za dobro usposobljeno delovno silo. Eh, Hvala lepa, kolegica Majer. Sedaj pa dobi besedo gospod Zrojevski. Kompleksova. Kompleksna industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike je poročilo, ki je nastalo na lastno pobudo. Po eni strani je to dobro, po drugi strani slabo. Dobro zato, ker je to poročilo sploh nastalo, slabo zato, ker kaže na določene pomakljivosti v delovanju Evropske komisije na področju, ki je izredno pomembno, ki zahteva veliko znanja in kjer je tudi velikega pomena spoštovanje prava. Potrebno je tudi skrbeti za to, da pravo ne uh, zaostaja preveč za novimi tehnologijami. Tu je marsikater pameten argument, kot uh, je naprimer odgovornost, vprašanje etike in eh, tu v tem poročilu zopet uh, upravičeno uh, pozivamo k medsektorskemu sodelovanju, ampak eh, ne omenjamo številnih eh, vrzeli glede odgovornosti, glede eh, vprašanja obrambe, tudi kar zadeva odgovornosti do posameznih državljanov. Zato pozivam k boljši vključenosti komisije, še posebej na področju novih tehnologij, kajti na tem področju žal vedno znova zamujamo. Kitok, še kolega Strojevski. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Četrtina industrijskih robotov na svetu in polovica storitvenih robotov se proizvede v Evropski uniji. Žal, če pogledamo na rezultate v smislu razvojne inovacijske proizvodne tekme na področju umetne inteligence in robotike, pa vidimo, da Evropska unija ni več tako zelo v ospredju. Kitajska je v ospredju skupaj z ZDA. Zakaj to izpostavljam? Gre namreč za to, da se zdi, celo prepričan sem, da umetna inteligenca predstavlja neizogibno prihodnost v razvoju civilizacije, ne le na področju storitev, ne le na področju industrije, ampak in, in gospodarstva, ampak tudi na področju našega vsakdanjika. In zato to mora postati prioriteta naše politike, ne le industrijske politike EU. Temu v tem trenutku ni tako, zato pozdravljam to poročilo in pozivam k bolj dinamičnemu delovanju na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Ne vidim gospoda Tamburana v dvorani. Tako da dobi besedo kar gospod Keli, prosim. Hvala lepa. Z velikim veseljem sem podprl to poročilo. Ashley Fox je upravil dobro delo, da je zgodil široko večino glede tega pomembnega, zanimivega vprašanja. Umetna inteligenca ima velik potencial, da bi naša ekonomija postala bolj učinkovita in da bi zmanjšali človekoške napake v različnih procesih, ampak določeni izzivi obstajajo. Zato pozdravljam to poročilo, in povzetek, kar se tiče sistema preglednosti in odgovornosti glede umetne inteligence. Želimo zagotoviti, da bo EU vodilna, kar se tiče tehnološkega razvoja na tem področju. Državljani in podjetja bodo lahko po nemeri izkoristili prednosti. Prav tako bi rad predlagal, da nam to poročilo pomaga izpostaviti to, kar so storili nekateri poslanci Združenega kraljestva, koliko pomembnih stvari in tudi pri drugih dosejih. In to moramo priznati. Prav tako pa želim povedati, da bi lahko britanski parlament tudi prevzel nekatere misli iz tega poročila Šefoksa, kajti ni dovolj inteligence se zdi, da bi dobili smiseln in praktičen brexit. Naj si to ogledajo. Hvala. Uh, Hvala lepa. In zadnji govornik na to temo, gospod Sošnjaš. V tem poročilu priznavate, da evropsko gospodarstvo proizvaja polovico visoko specializiranih robotov na svetu. Tako da, če nekaj ni pokvarjeno, pustimo primeru. Pred par meseci smo imeli poročilo, v katerem ste zapisali, da je evropska regulativa v bistvu uničila industrijo ekoloških proizvodov v EU. Evropa je preregulirala to področje, zadošili smo trg in mislim, da smo na najboljši poti, da to storimo ponovno. E, in e, čim dobimo priložnost stegniti prste nekaj takšnega, tako spolitiziramo zadevo, e, govorimo o temeljnih pravicah, o preprečevanju, ne vem česa, o manipulacijah, vemo, kdo je najboljši v manipulacijah. Tako da mislim, da smo tu na najboljši poti v smeri tega, da bo Evropska unija tu postala zgolj nek nazadnjaški konec sveta, kar zadeva to področje industrije. Hvala. Hvala lepa. Gremo naprej. Naslednje poročilo. Poročilo Guteland. Trajnostna raba pesticidov. Besedo dobi Benito Zulvaga. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Po nedavno objavljeni študiji bi lahko žuželke popolnoma izginile z obliče zemlje. To bi bilo usodno. Tretjina vrst žuželk je že ogroženih. Rezultat bi bil katastrofalen, tako za ekosisteme kot za človeštvo. Avtori te študije pravijo, da bi glavni vzrok izginotja vrst lahko bila poraba pesticidov, porabi pa tudi ekstenzivno kmetijstvo. Zato moramo spremeniti naš kmetijski model in sprejeti takega, da bomo manj uporabljali pesticide, da bomo uporabljali druge tehnike, fizični, mehanični nadzor, pa tudi kolobarjenje. Imamo Monsanto po eni strani, po drugi strani pa moramo iskati naravne rešitve. In To je tisto, česar si želijo kmeti. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Matthews. Uh, Hvala lepa, predsedoča. Uporaba pesticidov, kmetijstvo, pa tudi partnerstvo je absolutno potrebna, ampak seveda vemo, da obstajajo določena tveganja, ki, do, ki pridejo z uporabo teh pesticidov. To je pomembno poročilo in ko sem ko je začel svojo pot v parlamentu, sem ga želel podpreti, ampak potem, kasneje, je bilo precej stvari spremenjenih in sedaj smo na tem, da so nekatere številke take, da ne temelijo na znanstveni podlagi. Imamo številke strani lobistov, nevladnih organizacij gre celo za to, da bi želeli nadzirati vse kemikalije, ki pridejo, ki se uporabljajo kot tisto. To so pravzaprav torej, mm, preobsežni ukrepi in to je slaba priprava zakonodaja. Lahko bi bilo dobro, lahko bi bilo dragoceno, žal pa ni in tega ne bom podprl. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šojdrova. Hvala lepa, kolegice in kolegi glasovala sem za to poročilo, kar se tiče trajnostne rabe pesticidov. Strinjam se z državami članicami, ki morajo tako odpraviti pomankljivosti. Zazemam se tudi za rezgave glede sekundarnih učinkov pesticidov, pa tudi več naložb v raziskave, ki bi naj omogočile uporabo boljših alternativ obstoječim pesticidom. Potrebno pa je seveda ohraniti tudi konkurenčnost evropskega kmetijstva. Kar se tiče uporabe pesticidov, vsebojo elemente, ki so zelo nevarni za ljudi in družbo. Potrebno je biti zelo strok, kar se tiče uporabe teh nevarnih kemikalij in pesticidov. In to velja tudi za ovoz iz tretjih držav.

Poročilo, ki ga danes sprejemamo glede trajnostne rabe pesticidov, je zelo pomembno za prihodnost Evrope. Kmetijstvo ima potencial ustvarjati in ohranjati gospodarsko dejavnost v regijah, kjer ni nobenih drugih alternativ. Žal, pesticidi močno vplivajo na okolje, na kratek rok sicer povišajo donose, na srednji in dolgi rok pa uničujejo tla, Eh, zmanjšujejo število koristnih organizmov v tleh in s tem tudi značujejo rodnost zemlje. Sam sem bil poročevalec eh, skupine socialistov za čebele in zato vsekako lahko povem, da sem zelo zaskrbljen zaradi uporabe snovi, ki negativno vplivajo na čebele in eh, druge opraševalce. Zato je pomembno, da uporabljamo pesticide z nizkim tveganjem, da damo prednost nekemičnim metodam in snovem, eh, s katerimi lahko vsaj ohranjamo stabilno okolje, kajti varni trajnostni ekosistemi so ključnega pomena za varno hrano in čisto okolje za evropske državljane. Hvala. Hvala lepa, gospod Nekov. In še zadnji govornik pri tej temi, gospod Polčak. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Tudi sam sem glasoval za to poročilo. Želel sem namreč povedati, da je dolgoročna masovna uporaba pesticidov nekaj, kar je izredno kontroverzno in to že dolga leta. Zato je koristno in pomembno, da smo danes naredili ta korak naprej, kajti masovna uporaba pesticidov ima vsekakor negativen učinek na okolje. Videl sem eh, tudi poročilo, ki kaže, da naj bi proti koncu tega stoletja izginili vsi insekti. To je ta strašno negativen učinek teh snovi, na katere so žuželke izredno občutljive. Več moramo storiti za raziskave, za razvoj, kajti onesnaževanje okolja je vsekakor preveč razširjeno. Naj tudi povem, da je trajnostna skrb za okolje, nekaj, kar mora biti odraženo tudi v naših subvencijah in v naših nepovratnih sredstvih, tudi v skupni kmetijski politiki. Hvala lepa. Prehajamo še na zadnje poročilo in sicer poročilo Belet izvajanje direktive o čezmenem zdravstvenem varstvu. Besedo kot poradi bi gospa Krupa. Hvala lepa to poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu je področje ki bi lahko igralo pomembno vlogo ko se pojavijo težave ko gre za zdravstveno oskrbo v določenih državah ali na, čez, na obmejnih območjih, ampak to seveda zahteva ustrezne informacije o možnostih uporabi eh, čezmejnih zdravstvenih storitev in pa tudi, kar zadeva spoštovanje pravic bolnikov. Velik problem pa je eh, vprašanje financ in izravnava eh, med posameznimi državami članicami. Zato je potrebno vzpostaviti ustrezne kontaktne točke, ki bodo dajale na voljo informacije o možnem povračilu stroškov. Čezmejna zdravstvena oskrba lahko predstavlja posebno priložnost za bolnike z redkimi boleznimi. To bi bilo koristno tudi na področju diagnostike in iskanju zdravil, ki so v tem trenutku zelo draga in onemogočajo zdravljenje številnim bolnikom. Pa tako je pomembno izpostaviti čezmejno zdravstveno varstvo v, pribrem, v primeru eh, pandemij in cepljen. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji gospod eh, Jeron Lenars. Hvala, gospa predsedujoča. Pravica do dostopa do čezmejnega zdravstvenega varstva je ena ključnih pravic v EU. V obmejnih regijah, kot je moja prelepa regija Limburg, prihaja do tega, da se ljudem pogosto ne omogoča dostop do teh čezmejnih storitev. To ni nekaj, kar se je pojavilo kar tako. Vemo nam reč, da številni posamezniki celo na Evropskem sodišču iščejo pravico, da jim bo omogočeno povračilo stroškov zdravljena v eh, tujini. Ampak ta boj še ni zaključen. Pomembno je, da bolnikom čim prej nadomestimo stroške, da so deležni oskrbe čim bliže svojim domovam, da dobijo to storitev čim prej, še tudi to pomeni iskanje rešitev čez mejo. Odpraviti moramo birokracijo in poskrbiti za to, da bo zdravstveno varstvo resnično storitev, ki bo dostopna vsem. Hvala lepa, gospa Ruohonen Lerner. Hvala, gospa predsedujoča. Dobrobit bolnikov in pravica do kvalitetnega čezmenega zdravstvenega varstva je ključnega pomena. Zato sem zlahka glasovala za to poročilo, ki je veliko pomoč tistim, ki potujejo, tistim, eh, ki kot študentje živijo v drugi državi, vsem tistim, ki morajo poiskati zdravstveno pomoč v drugi državi, kot je njihova lastna. Določene težave so z implementacijo, komisija je začela tudi s postopkom zaradi kršitve proti številnim državam članicam. Zdaj so vse države članice sicer notificirale komisijo, da so opravile eh, vse potrebno. Zelo pomembno je, da so državljani ozaveščeni glede svojih pravic. Leta 2015 je bila opravljena raziskava in le nekaj več kot 20 odstotkov državljanov je menilo, da ve dovolj o svojih pravicah v državi. primerih, eh, ki zadevajo čezmejno zdravstveno varstvo. Tako da mislim, da je treba marsikaj postoriti, kar zadeva obveščanje bolnikov in pa tudi zdravstvenega osebja. Hvala lepa. In še zadnji govornik na mojem seznamu, gospod Nekov. Spoštovana gospa predsedujoča, čezmejne regije zajemajo 40 odstotkov ozemlja EU in več kot 30 odstotkov evropejcev živi v takšnih obmejnih eh, regijah. Moja država Bolgarija meji na pet držav, 200 članici EU. Obmejne regije niso tako zelo gosto poseljene, ampak to ne pomeni, da imajo manjše potrebe po ustreznem zdravstvenem varstvu. Velik delež prebivalstva se stara in zato je pomembno, da se zdravstvene ustanove ne zapirajo. Žal pa se je ravno to zgodilo v Bolgariji. Leta 2018 je bilo 19 eh, zdravstvenih ustanov zaprtih. Čezmejno sodelovanje zahteva drugačen pristop, posebna sredstva ne moremo eh, pri njih uveljavljati enakih zahtev kot pri običajnih regijah. Pomembno na tem področju je tudi pomankanje digitalnih storitev. In tu bi rad izrekel poziv vsem pristojnim organom, še posebej v Bolgariji, da se spremejo ukrepi za to, da se čim prej odpravi birokratske ovire in da pomagamo našim sodržavljanom, da imajo lahko dostop do zdravstvene oskrbe v čim večjem številu držav članic. Hvala lepa, gospod Nekov. S tem smo zaključili z razpravo oziroma z obrazložitvijo glasov sejo prekinjam, nadaljujemo ob 15. uri. Hvala lepa.